Najlepša hvala. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob pol dvanajstih. Naslednje zasedanje, torej jutri v četrtek, 25. februarja, začnemo ob 9. Dnevni red je objavljen in je na voljo tudi na spletni strani Evropskega parlamenta. Hvala lepa vsem, hvala lepa tudi tehnikom in tolmačem ki so nam pomagali pri izvedbi tega večera. Zasedanje je zaključeno.